Eh, podal popravek na pet besedil, ki jih je sprejel parlament v skladu z členom 216 skozi 4. Bodo eh, te spremembe sprejete, če v 24 eh, urah ne bo nobene zahteve politične skupine ali pa vsaj 40 poslancev, da o teh spremembah glasujemo. Naslednja točka na dnevnem redu pa je uh, skupna razprava.